umaknili z dnevnega reda, kot je bilo rečeno že na začetku današnjega dne. Naslednja točka je točka 13, pobuda za učinkovito partnerstvo na področju razvoja. Gre za strukturirani dialog na tem področju. Ta pobuda je bila sprožena marca 2010 strani Andresa Pibalksa, Evropskega komisarja za razvoj. Gre za pobudo v okviru razprave o učinkovitosti pomoči. Strukturirani dialog je namenjen eh, določitvi načinov za izboljšanje učinkovitosti vseh akterjev, vključnih v eh, razvojno pomoč. Ta proces poteka v kvadrilogu med komisijo, parlamentom, članicami eh, Evropskim parlamentom, kakor tudi organizacijami civilne družbe in lokalnih skupnosti, tako z Evropske unije, kakor tudi z držav partneric. V tednu 2. do 4. junija je potekal seminar v Bamaku, ki je prvi regionalni dogodek v tem sklopu. Kolega Neusser je sodeloval na tem prvem regionalnem seminarju in bo naš odbor tudi obvestil o tem, kako je Evropska unija sodelovala na tem seminarju in kakšni so bili rezultati. Potem bo gospod Baljo z komisije predstavil prihodnje delo in prihodnje regionalne seminarje, kakor tudi pričakovane rezultate tega široko zastavljenega posvetovalnega procesa. Gospod Neusser, 15 minut največ imate. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedujoča oziroma predsednica. Mislim, da je strukturirani dialog zelo pomemben inštrument za povečanje učinkovitosti razvojne pomoči. Zelo na kratko vam bom zaradi tega poročal o regionalnem seminarju, prvem regionalnem seminarju, ki je potekal v Bamaku v državi Mali. Komisija organizira več regionalnih seminarjev v okviru strukturiranega dialoga. Kot sem že rekel, je prvi od teh regionalnih seminarjev potekal v Maliju. Tak eh, strukturiran dialog traja eno leto. Cilj je vključiti civilno družbo in lokalne eh, oblasti oziroma organe v sodelovanje na področju eh, razvoja z Evropsko unijo. Zlasti pomembne so tukaj nove modalitete, proračunska podpora in sektorska proračunska podpora. Prvi dan seminarja v Bamaku smo se ukvarjali s civilno družbo, in zadnji dan z lokalnimi eh, oblastmi oziroma organi. Odbor za razvoj je bil vključen od vsega začetka v ta strukturirani dialog. Kolega Görens, ki je predsednik delovne skupine D, v kateri so pripravili ustrezni eh, program za mm, civilno družbo, je sodeloval na prvem sestanku tega dialoga sekretarjat našega odbora pa spremlja ta celotni proces od vsega začetka. Zlasti bi se želel zahvaliti Valeriji za odlično podporo in pomoč. Zlasti bi želel povdariti, da je aktivno sodelovanje parlamenta odločilnega pomena za uspeh strukturiranega dialoga. Evropski parlament je eden glavnih akterjev v tem okviru in lahko odigra odločilno vlogo in sicer tako, da nacionalne parlamente, civilno družbo in lokalne organe povezuje med seboj v tem dialogu. Evropski parlament bi lahko postal eh, zastopnik interesov civilne družbe in lokalnih eh, oblasti. Civilna družba, kot tudi nacionalni in lokalni parlamenti, pa lahko upravljajo zelo pomembno nadzorno funkcijo, ko gre za nadzor nad izvrševanjem novih modalitet eh, oziroma oblik pomoči, zlasti proračunske podpore in sektorske proračunske podpore. Delovni dokumenti so v angleščini, zato bom nadaljeval v angleščini. Kajti takole na po, prvi pogled eh, ni enostavno prevajati eh, angleščine v nemščino. Prvi del seminarja je bil posvečen civilni družbi. Regionalni seminar je bil namenjen eh, civilnim družbi in lokalnim uh, organom iz uh, partnerskih držav Evropske unije v Afriki. To je bila tudi priložnost okrepiti dialog med severom in jugom ter uh, jugom in severom, ko gre za socialno družbo. Več kot 50 eh, eh, lokalnih organov in organov civilne družbe je sodelovalo na tem regionalnem seminarju. Po mojem mnenju je to bila dobra priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih prakse in za proces učenja eden od drugega. Komisija je organizirala več Eh, delovnih eh, skupin, ki so se osredotočale na naslednje eh, teme. Vloga in dodana vrednost civilne družbe in lokalnih oblasti v sodelovanju na vzven. Dopolni, dopolnilo agendi Zakre in akcijskemu programu in krepitev drugih mehanizmov. Delovne skupine so se pogovarjale o tem, kako je treba ugotoviti, kakšna naj bo vloga različnih deležnikov, kako je treba ustvariti nove mehanizme za boljši dialog eh, z delegacijami Evropske unije in lokalnimi eh, zainteresiranimi eh, skupinami, okrepitev partnerstva v Afriki na vseh ravneh, potem usklajevanje pravice do pobude civilne družbe in organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti, dobre prakse za pomoč lokalnim oblastem v Afriki, potem priporočila za izboljšanje obstoječih eh, mehanizmov financiranja, potem identifikacija mehanizmov za alternativno finančno pomoč glede na pestrost akterjev. Drugi del seminarja je bil posvečen lokalnim organom. Komisija je predstavila glavne dejavnosti v podpori lokalnim organom. Kaj to pomeni? Gre za srečanja na področju in sodelovanja med Evropsko komisijo in odborom regij, na katerih eh, sodelujejo predstavniki tako držav članic EU kot tudi držav v razvoju v političnem dialogu. Naslednje srečanje bo potekalo februarja ali marca naslednje leto. Atlas o decentraliziranem sodelovanju je virtualni seznam programov in različne pobude eh, na tem področju potekajo v okviru razvojne pomoči na ravni eh, lokalnih organov v Evropski uniji. V tem Mm, obliki decentraliziranega sodelovanja poskušamo uskladiti zmogljivosti in zmožnosti s uh, ustreznimi resursi med lokalnimi organi v Evropi in partnerskimi lokalnimi organi. Predstavniki lokalnih oblasti iz treh uh, afriških držav so potem na koncu predstavili tri nove inovativne projekte. Popovdansko zasedanje se je osredotočalo na vlogo oblasti in organov oblasti pri ustvarjanju novih partnerstev in inovacij, ko gre za nove politike in njihovo izvrševanje. Sedaj pa nekaj mojih priporočil. Prvič, proces posvetovanja z civilno družbo in lokalnimi organi je omejen in eh, manj strukturiran v fazah programiranja in ocenjevanja na lokalni ravni. Ta posvetovanja se morajo bolj osredotočiti na to, da vzpostavimo nenehen in učinkovit dialog z civilno družbo in lokalnimi oblastmi. Drugič, ena glavnih prednostnih nalog mora biti pomoč civilnim družbi in lokalnim organom in eh, eh, njihovim oblikam delovanja na terenu. Tretjič, izkušnje držav v razvoju, ko gre za projekte razvijanja zmogljivosti, je treba okrepiti. Četrtič, lokalne oblasti morajo izboljšati koordinacijo svojih ukrepov in delovanja z notranjimi subjekti. Sodelovati morajo bolj z nacionalnimi parlamenti in drugimi relevantnimi zainteresiranimi, kot naprimer Evropskim parlamentom. Glede na to predlagam, da organizacije lokalnih eh, oblasti ne vzpostavijo tudi med seboj in eh, drugimi organi nenehno, nenehni dialog. Petič. Podpora decentralizaciji mora biti na voljo tako, na nacionalni ravni, ko gre za pravne vidike, pa tudi na lokalni ravni. Šestič, ker zadeva oblike financiranja, so organi civilne družbe nas opozorili na njihovo pestrost, raznolikost. Zato predlagajo, da moramo diversificirati in ustvariti nove mehanizme financiranja. Civilna družba iz eh, partnerskih držav poudarja, da morajo biti razpisi za uh, mehanizme financiranja nekateri posebej um, namenjeni organom na, in organizacijam na terenu. Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta moramo sodelovati v vseh fazah tega strukturiranega dialoga zasedanja tako v Bruslju kot tudi regionalni seminarji so torej priložnost, na katerih eh, moramo sodelovati. Vabim vas na naslednje eh, zasedanje, ki bo tukaj v Bruslju 12. julija. Na koncu moramo ustvariti nove platforme za nevladne organizacije v Evropski uniji. Tudi te je treba vključiti v prihodni strukturirani dialog, če hočemo govoriti o pravem dialogu med eh, poslanci, pa tudi poslanci ostalih odborov, naprimer odbora za zunanje zadeve. Hvala. Hvala lepa, gospod Baljo. Besedo vam dam za največ deset minut. Hvala lepa, gospa predsedujoča hvala tudi gospodu Neusserju za to poročilo o tem, kar je doživel v Bamaku. Mislim, da je tu cela vrsta zelo zanimivih vidikov in v zaključkih je tudi nekaj pomembnih pripomb, ki bomo seveda upoštevali. To, kar bi rad povedal v naslednjih minutah z vašim dovoljenjem, je, da je komisija potem vstopile v relativno dolg strukturiran proces, ki bo trajal eno leto. Vendar pa s programom dela, ki je vsebinsko gledano kar zapolnjen, bomo v tem času mm, in potem ob koncu procesa na zaključnem seminarju v Budimpešti pod mađarskim predsedstvom sklenili vrsto zaključkov na podlagi tega procesa. Ni prvič, da, komisija, da se komisija loteva takšnega procesa. Imeli smo tako imenovani proces iz Palerma v preteklosti, kjer smo razpravljali z evropskimi nevladnimi organizacijami o modalitetah vzpostavitve finančnega inštrumenta za financiranje pomoči. Financiranje nevladnih organizacij je potekalo neposredno preko evropskih nevladnih organizacij. DCE in pa drugi, druge, drugi akti z področja razvojne pomoči so odprli pot do tako imenih nedržavnih akterjev in predvsem civilne družbe. In to predvsem zato, da ne bi tako imenovane nedržavne akterje mešali z državnimi. Zato je tukaj ta pojem civilne družbe, pojem, ki je mnogo bolj dinamičen in ki nam omogoča videti, na kakšen način vsi akteri v družbi lahko prispevajo k razvoju. Torej, to je tisti najbolj pozitivni vidik stvari. Res je tudi, da je komisija preden je šla v ta proces, občutila do neke mere pritisk Evropskega parlamenta. Verjetno se spomnite, da smo imeli skupaj s Kokobujem srečanje eh, oktobra, ko je naš generalni direktor predstavil tudi komentarje oziroma pripombe naše, pripombe komisije na ugotovitve računskega sodišča glede delovanja ne državnih akterjev pri izvajanju pomoči. In takrat je bila ena od gotovitev ta, da ima komisija veliko izkušenj s sodelovanjem s tako imenovanimi nedržavnimi akterji, ampak šlo je predvsem za posvetovanja, za dialog, torej šlo je bolj za ad hoc aktivnosti. Vedno pa je to bilo usmerjeno na komisijo, torej kako naj komisija počne to, kako naj komisija počne ono, kako naj izboljša postopke eh, povabila, ko daje ponudb in tako naprej, kako naj komisija izboljša svoj sistem izvajanja pomoči. In potem se je izkazala potreba, po dialogu. To so velike evropske platforme izpostavili in to naj bi šlo dlje od zgolj tehničnih razprav, ampak je šlo predvsem za vlogo posameznih akterjev. Torej, cilj tega strukturiranega dialoga je dejansko voditi dialog o tem, kako lahko vsak akter izboljša učinkovitost svojega delovanja, kako lahko izboljša tudi svojo koristnost. Po petih letih eh, tovrstnega dela, mislim, da je koristno razmisliti tudi o koristnosti eh, našega dela. Odlične stvari so bile sicer eh, narejene, ampak nasplošno ne vem, ali lahko danes kar tako rečemo, da je razvojna pomoč tisto, kar je dejansko omogočilo, da je več držav prišlo iz faze revščine v fazo blaginje. Tako da gre za razmislek o vlogi vsakega posameznika v tem. Eh, v tej mreži, da vidimo, kako lahko izboljšamo naše delovanje. Druga pomembna razprava, ki poteka in ki bo potekala v okviru strukturnega dialoga, je, kako bolje vključiti akterje civilne družbe naših partnerskih držav. Res je, da dolgo časa je komisija v bistvu govorila s svojo civilno družbo, s svojimi organizacijami civilne družbe in eh, platformami. Pomembno je torej, da se dialog s civilno družbo držav z juga dejansko začne in da slišimo njihove potrebe, njihove zahteve. In zato je ta proces, ko smo ga organizirali, takšen, da poteka v Bruslju, na ravni delovnih skupin, ki jih organizira komisija, skupaj z velikimi platformami civilne družbe in lokalnih oblasti. In potem imamo tudi regionalne seminarje. Imamo štiri seminarje, po enega na vsak komitent, najprej Bamako, to je bilo na začetku tega meseca, potem Asuncion, Paraguay za Latinsko Ameriko od 14. septembra naprej. In 15-16 držav bo tam prisotnih. Potem imamo seminar za Azijo novembra, zopet 15 terica držav z Azije in potem bomo zaključili s seminarjem v soseščini. Vsta čas pa poteka od delovne skupine v Bruslju in inovacija je ta, da vsakeč, ko imamo regionalni seminar, ta seminar delegira določeno število sodelujočih za sodelovanje na dogodkih v Bruslju. 12. julija v Bruslju bo torej 8 predstavnikov iz Afrike, 4 predstavnike nevladnih organizacij, velikih eh, afriških nevladnih organizacij, enega sindikalnega predstavnika, ki je prav tako sodeluje v tem dialogu in pa tri predstavnike lokalnih oblasti. No, postopoma bodo predstavniki držav juga sodelovali pri delu, ki poteka v Bruslju na način, da bomo pri koncu tega procesa imeli uravnotežen dialog med posameznimi akterji. Ključnega pomena je, po našem mnenju, da parlament nadaljuje s podporo temu procesu in da resnično aktivno sodeluje v tem procesu. Rast, jasno je, da tukaj ne gre za proces pogajen, ampak gre dejansko za dialog med nami, ampak eh, ta izziv, ki ga naslavljamo na eh, komisijo, je, da ob vseh teh informacijah, ki jih dobivamo, ob dialogu z različnimi akteri, se bo na koncu vsakdo vrnil v svojo organizacijo civilne družbe ali lokalne oblasti ali v komisijo, kakorkoli, eh, parlament, svet in s temi novimi informacijami, s temi novimi znanji bi morali potem biti sposobni vse to preoblikovati v ustrezne predloge za nov način sodelovanja s civilno družbo. Še zadnja stvar in to zadeva zunanje sodelovanje nasploh. Ne gre zgolj za tematske programe, za programe za eh, nedržavne akterje in tako naprej. Ne, gre za način, kako dejansko sodelujemo s civilno družbo v našem programu zunanjega delovanja. Naša lastna civilna družba je tukaj pomembna in pa seveda tudi civilna družba držav z juga. Hvala lepa. Hvala. Ne vidim prošen za besedo. Eno vprašanje imam. Eh, zdi se mi, da so zahteve nevladnih organizacij eh, mnogo večje, kot pa nam to eh, omogoča sam proračun. Kako torej odločate o tem, kdo dobiva podporo in kako se odločite med eno namesto morda drugo nevladno organizacijo? Pomembno je povedati, da komisija vsako leto prenese eno milijardo evrov na eh, družbe, civilne družbe. To pomeni med 10 do 13 odstotkov evropskega proračuna, ki torej se prenese na organizacije civilne družbe. Na splošno, splošno pravilo je, da to poteka preko javnih razpisov torej komisija se ne odloči sama, eh, kako postopati, temveč ima razpis, potem na osnovi razpisa analizira projekt, eh, kako relevanten je in se odloči za financiranje. Kakšna je težava, s katero se soočamo sedaj, to, da smo žrte uspeha te metode in vsakeč, ko objavimo razpis, dobimo tisoče prijav bodisi iz Bruslja, bodisi iz delegacije. In kakšen je rezultat? Torej, na koncu lahko financiramo le okoli 5 odstotkov uh, prijav. In glede te izbere poteka ogromno delo, da se dejansko izbere teh 5 odstotkov. In tudi to je veliko krat eh, predmet razprave, ko se pogovarjamo z predstavniki civilne družbe. Uh, Želimo se namreč vzpostaviti nek bolj učinkovit sistem z organizacijo tega dela. No, seveda pa je to verjetno sistem, ki najbolje omogoča eh, to, da vsak dobi svojo priložnost. Eh, ah naprej, oziroma gospod Deva, izvolite. Uh, Hvala, prisluhnil sem temu, kar je rekel predstavnik iz komisije. No, potem pa sem slišal, da dobi tisoče prijav. Koliko delovnega časa porabite na komisiji za analizo teh tisočev prijav? Koliko časa komisije je porabljenega za spremljanje uh, uh, izvajanje programov, ki ste jih financirali. Much, huh? No? Preveč. Gotovo preveč časa porabimo za procesiranje, uh, gotovo pa ne dovolj časa za nadzor financiranih projektov. To moram priznati. Težava je, je pač težava finančnih pravil, finančne reg regulacije. Javni razpis je sistem, ki je uh, splošni pristop za ta namen. Razmišljali smo o alternativah, vendar alternative so lahko le izjema, ko gre za delovni čas. No, seveda vam ne morem dati konkretne številke glede tega, vendar začnemo z tako imenovanim concept notom ki ga preučimo, potem preučimo celotno prijavo, potem imamo odboro za oceno, potem sodelujemo še s kolegi iz delegacij, ki tudi prispevajo svoj delež pri evalvaciji prijave. In na to šele sprejmemo končno odločitev. Bilo bi sveda zanimivo vedeti, koliko ur porabimo za to delo. No, to morda ni tako težko ugotoviti, vendar seveda obstajajo tudi razlike med samimi razpisi. Ali bi lahko nam odgovorila to vprašanje nekoč v prihodnosti? Ali pa, moramo, morda, ali pa morda zastavimo vprašanje na plenarki komisarjev? Seveda lahko odgovorim na naslednjem sestanku odbora, lahko vam morda eh, pošljem pisni odgovor, pač kakor želite gospod Neuser, izvolite, zaključite. Eh, Gospa predsednica, ob koncu morda samo še neko obvestilo. Včeraj smo imeli na dnevnem redu točko, ki se nanaša na nadzorov, nadzor proračunske pomoči. O tem smo razpravljali včeraj. V tej razpravi smo povdarili, da moramo paziti na to, da pravica parlamentov v državah v razvoju okrepimo in da je treba v ta namen vzpostaviti nekatere mehanizme, recimo za to pooblastiti računsko sodišče. Potem pa se je pojavilo vprašanje, kaj pa se zgodi, če je, gre za uh, koruptivno vlado. Potem smo rekli, ja, potem pa mora parlament nadzirati takšno vlado. Ampak vprašanje je potem, kaj pa če je tudi parlament korumpiran. Uh, potem je seveda potrebno krepiti eh, civilno družbo in lokalni organi bodo morda ena od eh, možnih oblik boja proti eh, korupciji. Torej civilna družba na jugu je nekaj, kar je treba okrepiti, pa tudi lokalne oziroma komunalne organe oblasti je treba okrepiti. Še eno prošnjo imam. Dobro bi bilo, če bi mi kot poslanci sodelovali v tem strukturiranem dialogu, in eh, na ta način eh, pokazali, da želimo tudi mi kot parlament vplivati na ta dialog. Hvala. Nadaljujmo. Točka 14. Mnenje o sklepu sveta o sklenitvi sporazuma na področju ribištva med EU in Salomonovimi otoki. Gospod Deva je poročevalec. To je odbor dobi od sveta. 26. septembra 2009 je bil sklenjen sporazum s Salomonimi otoki za tri leta na področju ribištva. Ta sporazum omogoča ribičem iz EU, da lahko na Salomonskih otokih lovijo ribe. Cilj tega sporazuma je okrepiti sodelovanje med Evropsko unijo in Salomonovimi otoki in spodbujati okvir partnerstva, kjer bi spodbujali trajnostni ribolov in odgovorno rabo uh, verov rib na Salomonovih otokih. Odbor za ribe je pristojen za sprejetje odbora. Ta odbor bo 30. augusta o tem glasoval, mi pa bomo o tem glasovali 12. julija. Danes bomo imeli prvo izmenjavo mne z gospodom Devo, ki je poročevalec. Gospod Deva, beseda je vaša. Uh, you, anyway, no, sedaj pa se lotimo ribištva. Uh, Sporazum med EU in Salomonovimi otoki je potekal oktobra, nov protokol pa velja od 30. septembra 2009 do 8. oktobra 2012. Kaj je zanimivo? To, da po Lizbonski pogodbi lahko parlament se strinja ali pa se ne strinja na osnovi člena 43 stavek 2 in še nekega drugega odstavka glede delovanja uh, tega sporazuma. Torej, s tem ima parlament prvič možnost, da se lahko izra, izreče glede ribiških sporazumov. Sporazum se lahko začasno uporablja, preden ga parlament potrdi, vendar to je časovno omejeno. Načeloma je zato pristojno odbor za ribištvo predtem pa spreme naše mnenje in mi bo, jim bomo predstavili svoje mnenje do konca avgusta. Zakaj lahko recimo neko mnenje uh, zavrnemo, če gotovimo, da ni prišlo do transparentnega postopka glede celotnega ulova? Možnost, da lahko pride do težav s korupcijo, tudi to je lahko težava v odločni državi in Salomonovi otoki so ena od najbolj skorumpiranih držav na svetu. Potem je tu še vprašanje odgovornost lokalnih oblasti, ki morajo zagotoviti izboljšanje standardov življenja lokalnih ribičev. Ne predstavim določene podrobnosti. Saj je res nevetno, s čim se včasih soočimo. Sporazum se ne omejuje le na, tuna, na, le na tun. notir je naveden ulov 40 tisoč ton tun. Vendar to ne omejuje količino eh, rib na to težo. Temveč pomeni, da lahko ribiči dobijo 65 evrov na tono tune, če pa ulovijo več kot 4000 tun. Eh, ton tun, potem preprosto plačajo več. Skratka, nimamo neke omejitve glede količine ulova, temveč le to, da če pač ulovijo več, potem morajo plačati več. Salomonovi otoki ne bodo imeli pojma, koliko bomo dejansko ulovili. 4000, 8000 ton, 10000 ton, ali bodo preprosto nam zaupali, da jim bomo povedali, koliko smo lovili. Oziroma, oni bodo morali zaupati našim ribičem, da jim povedo, koliko rib so dejansko ulovili. In šele naknadno in potem vse to plačamo. Ali bi vi na kaj takega pristali, ali bi mi v Evropi kaj takega sprejeli? No, kakorkoli že. Pa še tu je past. Če podvojimo svoj lov, potem šele kasneje plačamo za presežek. Recimo, da ulovimo 9000 ton. Potem najprej plačamo za 8000 ton v istem letu, za zadnjih 1000 ton pa plačamo šele prihodne leto. Se pravi, država šele takrat dobi denar. Ne, ne res ne razumem, zakaj. Ne sprašujte me, zakaj je to tako. Težava je, da ni nobenega poročanja, nobenega nadzora, koliko lovimo sal, oblasti Salomonih otokov ne bodo nikogar poslali na ladjo, da vidijo, kaj se dogaja. Naši ribiči bodo pač rekli, no, toliko smo ulovili in naslednji bodo odšli. Mislim, da, da to ni pošteno do Salomonovih otokov. Veseli me, da bo danes gospa predsedoča prišla na javno zaslišanje in da bo predstavila naše stališče. Moje vprašanje so naslednja. Salamoni otoki so, člen, so, so član foruma eh, za ribištvo in to pomeni, da izpolnjuje odločene minimalne standarde, ki jih vse države v tej regiji uh, se strinjajo, da jih bodo izvale za katerokoli tretjo državo. Ali si te standarde dejansko upoštevajo? Odgovor ne vemo. Kako bodo oblasti Salamonih otokov dejansko preverjali količino ulovljenih rib. Ta država je zelo visoko na lestvici korupcije in kako bomo dejansko lahko certificirali količino ulova, kdo bo tista neodvisna organizacija, ki bo dejansko preverjala, uh, koliko rib je bilo ulovljenih ali bo pa le nekdo nekomu plačal neko podkupnino. Kup, pod In potem naslednje vprašanje, koliko denarja, ki ga bo dobila vlada, uh, bo dejansko namenjenih uh, razvoju najrevnejših sloja družbe in ključno z ribiči? Ali se bo ta denar dejansko uporabil za izobraževanje ribičev? Ali pa bodo eh, te ribiči zgolj prikrajšani, ko pridejo naše ladje? To se je zgodilo recimo že v Senegalu. In tako naprej. Skratka, res bi bil previden glede tega, kako postopati naprej. Mislim, da bi morali uh, biti dočni pogoji spolnjeni, eh, če želimo dati prevolitev na ta sporazum. Če naši pogoji ne bodo izpolnjeni, potem ne smemo dati dovoljenja. No, seveda, potem se začne boj z ribiško skupnostjo. To pa bom seveda naložil ven, gospa predsedojoča. Hvala, gospod Deva. Gospa Keller, izvolite. Zelo zanimivo. No, sicer sem vegetarijanka, tako da nimam pojma, kakšne so cene rib, vendar 65 za uh, modro plavutega tuna, ali je to normalna cena, ali ni to ogrožena rib, eh, ribja vrsta. Potem še eno vprašanje pravite, da bi postavili pogoje za eh, privolitev v ta sporazum. Zanima me, da glede na to, da ta sporazum že obstaja in mi moramo le kasneje privoliti eh, k temu sporazumu, me zanima, ali obstaja možnost, da ta sporazum še spremenimo in vključimo naše zahteve van. Ali obstaja sploh ta možnost? Vse na drugih področjih vemo, da pogosto lahko rečemo le da ali ne in potem torej lahko se zgolj odločimo, da rečemo ne, če se ne strinjamo. Torej, res me zanima, ali lahko še unesemo kakšno spremembo v sam sporazum. Ali ne odgovorim? Količina, ki jo damo samim otokom za 4000 ton tune, je 260 tisoč evrov. To je to, kar dobijo. Kilogram tune v trgovini je 35 evrov na kilogram. Ne vem, morda je ta tuna iz Salmonov otokov. Tisoč kilogramov je 35 tisoč evrov. Mi pa jim damo 65 evrov. Kaj pravite na to? Mislim, da to izkoriščanje na najbolj grozljiv način, da mi plačamo 35 evrov za kilogram tune, to sem preveril, uh, torej 35 tisoč za ton, toliko plača potrošnik v EU, oni pa dobijo 65 evrov na tono. Torej, to, to je treba še preveriti. Say... E- lahko, torej ne moramo predlagati amandmaja, lahko rečemo le da ali ne. In če rečemo ne, potrebujemo zelo dober razlog za to. In torej to me zanima. Razlogi eh, proti sporazumu. So, um... Mr. Arsenis, you asked for the floor. Gospod Arsenis, izvolite. Thank you very much, and I'm... Hvala. Se prečujem, ker sem zamudil. Pogovarjamo se o zelo konkretnem sporazumu, z sporazumu s Salomonami otoki. Moramo se pogovarjati nasplošno o to vrstih sporazumih, FPA-jih, v teh sporazumih ni dovolj politične konference. In torej moramo preučiti, kako subvencioniramo svoje flote, svoje ladjevje. To namreč ni skladno z našo razvojno in okoljsko politiko. Res je, da je ta sporazum gotovo boljši od prejšnjega sporazuma s Salomonimi otoki. Določeni deli so boljši, vendar pa je vseeno to zelo problematičen sporazum. Torej, sicer nekaj govori o legalnem, zakonitem ribolovu, vendar vemo, da imamo s tem težave že v EU. Lahko si predstavljamo šele, kaj se zgodi, ko pridejo naše ladje tako daleč. Tu govorimo o sporazumu, ki je v veljavi že od oktobra 2009. In mi torej moramo potrditi nekaj, kar že velja. Odbor za proračun je bil zelo eh, negativen glede tega v svojem mnenju. Mislim, potrebujemo nov pristop za ribiške sporazume. Imamo recimo sporazume EU z državami, ki uvaža, izvažajo les v EU. In v takšnih primerjih sodeluje ta generalna direkcija za okolje in za trgovino in torej pride do nekega pogajanja, kjer se vključijo uh, večje možnosti transparentnosti. No, tu pri ribiških sporazumih pa obstajale neposredno pogajanje, ni dovolj transparentnosti, ne posvetujemo se z lokalno skupnostjo in upošteva se le vidik evropskega eh, ribištva. Torej, to razpravo je treba odpreti. Moramo se pogovoriti o tem, kako uh, vodimo ribiške sporazume. In mislim, da je to primerna priložnost, da se tudi o tem pogovorimo. Predstavniki DG Mare niso z nami. Gospa Keller, izvolite. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno. Imam pa vprašanje. Torej, če evropski ribiči ulovijo več kot 4000 ton, morajo pa še ti več. Torej, plačajo več na tono ali zgolj več denarja, pač odvisno tega, koliko ton so ulovili. Plačajo enako vsoto, vendar kasneje. Če podvojijo ulov, potem plačajo kasneje. Ali pa morda ne plačajo nič, no saj v čem je pa sploh razlika saj, ne, saj nišče ne ve, koliko lovijo. Okay. Um, Deva, Gospod Deva, prosim, zaključite. Glede na to, da predstavnik komisije tako ali tako ni tu. Edino, kar lahko rečem, je, da sem šokiran potem, ko sem to vprašanje preučil. Pravimo, da nam ni vseeno za revne vendar nekateri najrevnejših slojev prebivalstva na svetu so ravno ribiči. Na Salomonovih otokih ribiči ne bodo imeli nobene koristi od našega dela. Zato mislim, da moramo nekako povezati uh, ribiče z denarjem, ki jim damo. Damo jim 260 tisoč evrov za 40 tisoč ton in sprašujem se, koliko bodo dejansko dobili ribiči, koliko denarja bo pa dobila zgolj vlada, ministri in vsi drugi. Res moramo upoštevati ribiče z vidika razvoja. In naši predsedujoči želim veliko uspeha v boju na, eh, na predstavitvi v odboru za ribe, za ribištvo. Hvala, gospod Deva. Dala vam bom podatke glede naših prihodnih sestankov 12. julija od 3 do pol sedmih in potem v torek 13. julija od 9. do pol sedmih. Danes popovdne je skupno zaslišanje odbora Peš in odbora za razvoj glede reforme skupne ribiške politike ta seja bo v senjesovi PHS 5B001. Upam, da boste prišli v velikem številu. Se vidimo.